in eh, soočimo se s tem izzivom. Hvala že unaprej za vse vaše sodelovanje. Hvala lepa, gospoda Gilbert Skajte. Prosim, da se usedete na svoje mesta. Tako, sedaj prehajamo na glasovanje. Gre za izvolitev varoha človekovih pravic. Prosim, usedite se. So, meine Damen und Herren, ich Tako, gospe in gospode, začenjamo s postopkom glasovanja. Prosim, usedite se. Ja, meine Damen und Herren, wir machen, ja. Gospe in gospode, še enkrat bomo testno glasovali, tako kot včeraj, tako da bomo lahko ugotovili, da je več kot polovica poslancev v dvorani. Prosim, usedite se. Še enkrat bomo torej glasovali o seznamu slikarjev in slikark, to smo že včeraj storili. Torej, prosim, da glasujete. To je torej poskusno testno glasovanje. Das gleiche Verfahren wie gestern. Torej, enak postopek kot včeraj. Ste vsi glasovali? potem je glasovanja konec. Konec glasovanja. 472 oddanih glasov. Šestinštirideset vzdržanih, dvesto dve torej za in še nekaj proti, nihče ni dosegel večine. Tako, torej, prosim, usedite se. Vse že vse čas čakam. Glasovanje je bilo predvideno ob 11.30, sedaj je 11.35. Gospod Langen, ko sem jaz, predsednik, eh, sem točen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 pravkar smo s poskusnim glasovanjem ugotovili, da je več kot pol evropskih poslancev na vzočih. To lahko seveda sedaj tudi vidimo s prostim očesom. Kandidature gospoda Breningmajerja in gospoda Jegera sta bili umaknjeni. Ostali kandidati so Ria Omen Reuten, Emilio Reilly, Dagmar Roth Berendt in gospod Francesco Speroni. Danes bomo imeli drugi in mogoče tudi tretji krok volitev, drug za drugim. Tako, gospe in gospodje, sedaj sprašujem, ali je večina že tukaj? Da, mislim, da je večina tukaj.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 haben alle Kolleginnen und Kollegen vsi glasovali. Hvala lepa. Potem je glasovanja konec. šeststo oddanih glasov, 48 vzdržanih, 321 je zakonska večina, nihče ni dosegel te večine. Prav, po poslovniku. Imamo sedaj v tretjem krogu volitev med prvima dvema v zadnjem, drugem krogu. To sta po rezultatu gospa Omen Reutnen in gospa O'Reilly. Bereiten jetzt die Abstimmung. Ko sedaj pripravljamo glasovanje med tema dvema kandidatkama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 frage ob alle ihre stimme abgegeben haben. šeststo petintrideset oddanih glasov šestintrideset vzdržanih izvoljena je gospa O'Reilly s tristo devetinštiridesetimi glasovi meine damen und herren ich erkläre gospa Emily O'Reilly je na podlagi rezultata tretjega kroga volitev izvoljena za varihun, varuhinjo človekovih pravic. Čestitke gospe O'Reilly in jo pozivam, da po členu 204, sedmem odstavku poslovnika, priseže pred Evropskim sodiščem. Njen mandat se bo začel s 1. oktobrom leta 2013, potem, ko bo prisegla pred Evropskim sodiščem. Komisar Ševčovič želi besedo, prosim. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad prisrčno čestital gospe O'Reilly za izvolitev na položaj varohinje človekovih pravic. Mislim, da je z nami na galeriji, torej čestitke. And of course, Mr. President, I particularly welcome. Gospod predsednik, še prav posebno pa pozdravljam tudi dejstvo, da imamo prvo varuhinjo človekovih pravic. No, Želim povedati, da moramo torej spremeniti naziv. Je, bo torej varuhinja v angleščini ombudswoman. Gospa Aureli to dobro ve, ker je bila tudi prva varuhinja človekovih pravic na Jerskem od leta 2003. Gospa Aureli. Imeli boste izjivo polno nalogo. Komisija bo eden vaših glavnih partnerjev, ker je komisija glavna inštitucija, ki sprejema odločitve, ki imajo neposreden učinek za državljane. Tako kot že v preteklosti bo komisija storila vse, da bi dosegli pozitiven rezultat, kar se tiče prijateljskih rešitev, spravnih postopkov in priporočil. Pomembno je, da v Evropski uniji razširimo sporočilo, da institucije nam je mar za ljudi, za njihove težave in da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi jim konkretno pomagali. Prav tako je pomembno, da evropski državljani razumejo pravice kot državljani Evropske unije, tudi pravico do pritožbe ombudsmanu. To je torej tudi to, kar predstavlja Evropsko leto državljanov. Želim vam vse najboljše pri upravljanju vaše naloge in pri nalogu, ki vas čakajo. Komisija bo na vaši strani in bomo nadrevali z odličnim sodelovanjem, ki že sedaj obstaja med Evropskim varohom za človekove pravice in komisijo. Eh, čestitke in veselimo se nadaljnega sodelovanja. Dank. Hvala lepa. Gospod komisar. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Gre za večletni finančni okvir, resolucija na to temo. Meine Damen und Herren, ich lasse Gospodje, najprej glasujemo o predlogu skupine zelenih. Ena prvotnega besedila, poimensko glasovanje, glasujemo. Haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63. Drugi predlog spremembe, poimensko glasovanje, glasujemo haben alle abgestimmt. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2, poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prav tako zavrnjeno. Sedaj pa predlog resolucije v celoti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa skupni predlog resolucije ELS, S in D in AD. Najprej predlog se nam 15 poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem imbe ena. Poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 po drugem odstavku poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 3 predlog spremembe 18 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Koniec głosowania. Zawarniono. Predlog SMB19, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti odstavek prvotnega besedila. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 20. Četrti odstavek, 20. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno peti odstavek, predlog smembe štiri poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Sedaj pa predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrneno. 22 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 23, po šestem odstavku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli pet poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 6, predlog sem 13, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 revidiran. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 6 po sedmem odstavku. Poimensko glasovanje. Glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 7. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 27. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 8, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 12, predlog spremembe 10, poimensko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa, kar se tiče prvotnega besedila, imamo ustni predlog spremembe gospoda Kalfina. Prosim.

gre za to, da bi pozdravili dejstvo, da imamo možnosti za nadaljno povišico 1 milijarde evrov za schemo razrevanja hrane za tiste države članice, ki to želijo uporabiti. In zdaj bi to spremenili, da bi to povišico potem eh, uporabili za pomoč najbolj ranljivim osebam v Uniji. Formalno moram vprašati, ali je kdo proti temu ustnemu prelogu spremembe? ne, potem glasujemo o prvotnem besedilu v spremenjeni obliki, kot je to predlagal gospod Kajfin. To je za. Proti. Vse, kdo vzdrži, potem je to sprejeto. Predlog spremembe 11. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. sedaj pa odstavek 13, prvotno besedilo. Najprej prvi del, poimensko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 13, predlog sem 12, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na glasovanje o skupnem besedilu resolucije. Če to sprememo, potem odpadejo vsi drugi predlogi poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Tako, sedaj pa poročilo Morera. Prvo od obeh poročil. Glasujemo. Gre za poimensko glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Noch offen. Lahko še glasujete. Ja, Stimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na drugo poročilo Moreira, prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo SUZA. Predlog, predlog so nebe 3 za proti. Zavrnjeno. Predlog so nebe 2 za proti. Se kdo zdrži? Zavrnjeno. Predlog so nebe 5 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedaj še končno glasovanje, poimensko glasovanje, kdo je za, poimensko, poimensko se pravičuje predsedoči, glasujemo, glasujemo, Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako sedaj pa prekinjamo glasovanje. Se bomo podelili nagrado Saharova. Prosim, da ostanete v dvorani.